ponedeljka razglašamo prosto poslansko mesto s tem datumom. V skladu z začelom sedem kodeksa ravnanja poslancev Evropskega parlamenta v zvezi z finančnimi interesi in interesnimi konflikti sem 9. februarja 2012 imenoval v pristojni odbor za kodeks ravnanja imenoval naslednje kolege. Gospod Karlo Kazini, gospa Evelina Regner, gospa Cecilija Wikström, gospod Gerald Hefner in gospod Sajad Karim. Prav tako sem imenoval gospoda Jeržija Maštalko in pa Enrika Mario Speronija za nadomestna člana. Od skupin EPP, SD, ALDE, Zelenih